narediti nekaj, kar bo imelo konkretne rezultate, tako da bodo lahko vsi evropejci živeli zdravo. Hvala, gospa komisarka. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje o predlogu resolucije bo potekalo jutri o povdne. Gremo naprej na naslednje poročilo in sicer poročilo gospe Eve Želi, sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Besedo dajem gospe Želi, ki je tudi predsedujoča v odboru za razvoj. Izvolite, štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospa komisarka, kolegice in kolege. S kar velikim zadovoljstvom danes lahko predstavim to poročilo o obdavčenju in razvoju. To je zelo pomemben korak v boju, ki smo ga začeli že kar dolgo časa nazaj. Ta boj se danes nadaljuje tudi v Evropskem parlamentu. Rad bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom iz odbora za razvoj, še posebno odlično smo sodelovali in upam, da se bo to odrazilo tudi pri jutrišnjem glasovanju. Finančna kriza in gospodarska kriza sta zelo vplivali tudi na rast kmetijskih proizvodov in sedaj države razvoja bolj kot kadarkoli potrebujejo nove vire prihodkov in financiranja. V kontekstu te globalne krize je potrebno zbrati čim več davčnih prilivov za večji razvoj. To je velik izziv in priložnost. Učinkoviti davčni sistemi lahko pomagajo pri financiranju javnih storitev. Prav tako pa se na tak način tudi lahko izboljša preglednost javnih financiranj. In to je tudi del odgovornih sodobnih držav. Potrebujemo pošten, pregleden in pravičen davčni sistem. In to mora tudi potem vplivati na domače dogodke. Prav tako pa moramo še vedno ohraniti veliko razvojno pomoč. To pomeni, da mora država članice velik del svojega BDP nameniti za razvojno pomoč. Ta del bi lahko še izboljšali, kajti nekatere države v razvoju so zelo utrpele posledice gospodarske krize in tudi podnebne krize. Mi torej ne želimo nadomeščati pomoči, ne želimo drugače preusmeriti sistem davčnih programov, tako da bodo ti davčni programi bolj učinkoviti. Tudi multinacionalke bi lahko prispevali k tem davčnim prilivom in sicer tako, da bi revne države imele večje prilive od svojih surovin in sicer tako, da bi pridobili več carinskih prihodkov in drugih prihodkov, tako da bi se revne države na daljši rok lahko odvezale od eh, pomoči bogatih. No, države na jugu niso samo žrtve svojih neučinkovitih davčnih sistemov, ampak so tudi žrtve um, dumpinga um, zaradi bretonobudskega sistema. Prav tako so žrtve tudi davčnih oaz. Te revne države vsako leto utrpijo ogromne izgube zaradi premajhnih davčnih prilivov ta izguba davčnih prilivov je desetkrat večja številka kot pa razvojna pomoč iz bogatih držav. V tem poročilu smo omenili glavne smernice OECD, te pa še zdaleč niso zadosti, pravzaprav so včasih celo nevarne. Včasih lahko nekdo samo podpiše sporazum o sodelovanju in potem ga kar izbrišajo iz sivega seznama. To pa še ne izboljša stvari, to v bistvu samo daje neko iluzijo enakosti, in pa odpravljanja davčnih oaz. To le še bolj škoduje javnim finančnim sistemom, tako na severu kot na jugu. Odprava davčnih oaz je ključen korak v razvoju vseh teh držav. To mora biti tudi prednost naloga Evropske unije. Evropska unija mora prevzeti svoje odgovornosti pri tem. Pripraviti mora jasno in zavezujočo zakonodajo, tako da bomo pripravili prave mehanizme, tudi mehanizme sankcij, tako da bi odpravili davčne oaze. Ker ti davčne oaze so pravo orožje za množično očevanje revnih držav. Prav tako treba tudi odpraviti manipulacijo prihodkov, ki jih izvajo nekatere evropske gospodarske družbe, ki izkoriščajo te nepravične davčne sisteme v revnih državah. Nujno je treba vzpostaviti pregledne mednarodne finančne mehanizme, ki bodo zavezujoči in ki bodo poskrbeli za to, da bodo morali vse multinacionalke, še posebej tiste, ki se ukvarjajo z ekstraktivno industrijo, poskrbeli za to, da tudi prihodki um, pridejo v države, kjer se te rudnine črpajo. Tako bi lahko pomagali ljudem na jugu. To je nujen korak za to, da bo tudi Evropska unija povečala svojo vrdostojnost. Hvala. Hvala lepa, gospa Želi. Štiri kolegice in oziroma kolegi želijo spregovoriti. Najprej gospa Sesko. Eno minuto imate na voljo in prekinil vas bom po eni minuti. Hvala, gospod predsedujoči. No, v kontekstu sedanje gospodarske krize je spodbujanje dobrega upravljanja v davčnih zadevah zelo pomembno, nujno, tako znotraj kot izven Evropske unije. Vsaka država članica se mora sicer samo odločati o davčni politiki in v tem kontekstu moramo se izogniti določanju ovir. Boj proti davčnim oazam je seveda ključna prednostna naloga, saj zmanjšujejo kakovost političnih sistemov v državah v razvoju, spodbujajo gospodarsko kriminaliteto, vodijo pa tudi k nepravični razdelitvi prihodkov od davkov. Še, ena, še en ukrep bi bilo okrepljeno sodelovanje med državami članicami. Spodbuditi moramo tudi sodelovanje držav v relevantnih mednarodnih forumih. Hvala lepa, gospod Vesesko. Gospa Vestlund. Ne, ne želi govoriti, pravim. Gospa Kela. Hvala lepa. Ja, obdavčenje je zelo pomembno, ko govorimo o razvojnih politikah. To je ključna tema za politično doslednost pri razvoju, kajti brez ustreznega davčnega sistema, brez ustreznih. Eh, ukrepov za boj proti davčnim oazam ne bomo uspešni tako, kot si želimo biti. Zato res pozdravljam to poročilo in upamo, da jutri ne boste tega razvodeneli. Pozdraviti moramo tudi sporočilo komisijo, ki pa sicer ima nekaj pomankljivosti, ne govori o težavah v OECD-ju in tudi ne govori o vplivu vsega tega na davčno konkurenčnost in na davčne prihodke. Če želimo biti dosledni v naših politikah, moramo zdaj ukrepati in prosimo, da podprete to poročilo v celoti. Hvala, gospa Keller. In zadnji govornik je gospod Ferreira. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, sodelovanje na davčnem področju je nujno. Ne smemo pozabiti, da davčna da je davčna politika ključno orodje gospodarske politike, kjer je glavni kriterij prav davčni vidik. Dobro upravljanje v davčnih zadevah je pomembno. Možnosti, ki jih imajo države v razvoju, so številne in imajo več stvari na izbiro in to je treba upoštevati. Razviti morajo dobre gospodarske pogoje, da ne pride do kriminalitete. Davčne oaze je drugo vprašanje in te povzročajo izgube v višini 8 milijard evrov letno, glede na številke predstavljene v poročilu. In to ima lahko vpliv tudi na evropsko politiko gospod predsedujoči, prekinjam. Hvala. Zdaj pa prisluhnimo gospoda Manaki. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu komisije se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu in zlasti odboru za razvoj za to poročilo. Veseli me, da je gospa Eva Džoli v svojem poročilu izpostavila sporočilo iz sporočila Komisije o davčnem razvoju. Cilji so zelo ambiciozni, res. To je ustrezno, ustrezna smernica za Evropsko unijo, da okrepi sodelovanje in upravljanje davčnih zadevanj. Domača mobilizacija teh ukrepov je pomembna tudi za zmanjšanje revščine, za dobro upravljanje in zagotavljanje javnega dobra, če želimo doseči razvojne cilje tisočletja. Razviti moramo davčne politike in pomagati državam v razvoju pri oblikovanju boljših davčnih sistemov in uprav. Soočamo se z velikimi težavami. Vaše številke so name naredile veliko tisko. Pravite, da vsota ilegalnih odlivov je desetkrat večje kot denar, ki ga namenjamo državam v razvoju. Res impresivne številke. Skupaj moramo delati na dveh ravneh, ki se dopolnjujeta. Podpirati moramo učinkovite domače davčne sisteme in na drugi strani moramo si prizadevati za transparentno mednarodno davčno okolje, da bomo pomagali državam v razvoju pri boju proti utajam davka in izogibanju davka. Upoštevati je treba tudi vplive davčne liberalizacije in ne smemo se omejevati na načela OECD-ja za boj proti izogibanju davkom in škodljivi davčni konkurenci. Naj se podobneje dotaknem teh dveh izzivom. Glede prvega lahko rečem, da podpiramo uspešne fiskalne tranzicije in prehode s tem, da v državah razvoju spodbujamo zmogljivosti in želimo bolje koordinirati donatorje na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni. Glede drugega vprašanja pa lahko rečemo, da komisija meni, da je škodljiva davčna konkurenčnost in izogibanje davkov velika ovira za nacionalno mobiliziranje davčnih ukrepov. Zato pomaga tem državam, pri soočanju s temi izzivami in izboljšujemo sodelovanje pri davčnih zadevah na mednarodni ravni. Veliko smo že naredili od sprejetja našega sporočila. Konkretne aktivnosti so mogoče tudi zaradi podpore parlamenta v finančni obliki. Dodelena sredstva v višini 780 tisoč evrov nam je pomagalo spodbujati ukrepe na področju dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Imeli smo tehnične, strokovne seminarje z afriškimi forumi in financirali tudi dogodek ob strani mednarodne konference o mobilizaciji virov. Zagotovili bomo tudi tehnično pomoč pri spodbujanju sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov. Komisija pa poleg tega pripravlja tudi sporočilo, v katerem bo ocenila izvedljivost uvajanja zahtev po poročanju po posameznih državah v evropski zakonodaji. Imeli smo tudi javno posvetovanje, ki se je končalo konec januarja in na tem pomembnem vprašanju bomo tudi oziroma področju bomo tudi naredili oceno vplivov. Resnično se vam želim zahvaliti za podporo in predanost temu vprašanju. Prepričana sem, da lahko naredimo velik napredek pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah. Veseli me, da so te teme vključene tudi na dnevni red skupine G20 in G8. Hvala lepa, gospa komisarka zaključujemo razpravo, glasovanje o predlogu resolucije, ki ga predstavlja predsednica gospa Žoli, bo potekalo jutri o povdne. Zdaj pa